Good afternoon, everybody. Pozdravljeni vsi. I could use my hammer, but I... Tudi kladivo imam pri roki, vendar ga ne bom uporabila. Pozdravljeni spet tukaj. Upam, da ste se med poletnim odmorom vsi spočili. Predlagam, da sprejmemo dnevni red. Odlično, hvala lepa. Sporočila predsednice, Naj vam povem, da se to zasedanje prenaša preko spleta. Kar zadeva javne predstavitve komisarjev, kolikor vem, so me prosili, da si za sredo zvečer rezerviram termin za konferenco predsednikov odborov upam, da bomo takrat vedeli več o morbitnih kandidatih in o pravilih predstavitev. Morda bomo informacije dobili še prej. To izredno zasedanje CCC-ja naj bi služilo zgladitvi morbitnih sporov med odbori v imenu odbora in koordinatorjev. Sem poslala sporočila v zvezi z določenimi potencijalnimi področji predsedniku konference, predsedniku odborov in tudi predsedniku parlamenta. Gre za to, da sem želela poskrbeti, da bomo še vedno zagotovili ustrezno vlogo zaščite potrošnikov v komisiji in da bo komisija to še vedno resno jemala. Prav tako sem želela poskrbeti, da bo naš odbor sodeloval pri javnih predstavitvah glede horizontalnih vprašanj v zvezi z notranjim trgom, zaščito potrošnikov. In uh, naj vas opozorim, da ima definicija skupnega trga sedaj drugačno področje uporabe v tem novem mandatu. Pa še nekaj v zvezi s področji, kjer smo sodelovali s odborom Ekon, sodelovali smo tudi z odborom ITRE. Tudi INTA in eh, odbor za trgovino je sodeloval z nami. Takoj, ko bom vedela, kdaj bodo potekale javne predstavitve, vas bom obvestila. Vem, da so v preteklosti poslanci tega odbora sodelovali na številnih javnih predstavitvah. Vem, da je to zelo naporno, še posebej glede časovnega usklajevanja. Vseeno pa vas lepo prosim, da se poskusite teh zasedanj udeležiti. To je zelo pomemben del odgovornosti Evropskega parlamenta. In uh, meni se je pred petimi leti zdelo zelo koristno, da sem se odeležila več javnih predstavitev, zato da sem lahko primerjala med različnimi kandidati in tako sem imela boljši pregled nad kolegijem v celoti. Ah, yes, on, on e-meetings, I'm reminding you that we're... E-zasedanja, mi smo odbor brez papirja, vsi dokumenti so na voljo v aplikaciji e-meeting. Mislim, da vsi to aplikacijo poznate. Če ne, lepo prosim, da se obrnete na sekretarjat. Hm, morda bi bilo zelo dobro, da bi sekretarjat organiziral usposabljanje na to temo. Prav, zapisnik prejšnjega zasedanja. Imate kakšno vprašanje? Ne, potem so zapisniki potrjeni oziroma zapisnika. Sedaj pa glasovanje. Najprej bomo glasovali o podelitvi pooblastil koordinatorjem. Mislim, da vsi veste, kaj to je, ampak gre za člen 250 skozi 2 poslovnika. Predsednica odbora lahko organizira sestanke koordinatorjev, koordinatorji pa lahko sprejmejo odločitve v imenu odbora v skladu s tem postopkom in kar zadeva podelitev poročil in imenovanje poročevalcev. Odbor pa se lahko odloči, da delega, delegira dodatne pristojnosti koordinatorjem. Torej, kdo je za to? Um, glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. All those in favor. Glasujte, prosim. Uh, uh, Enaindvajset vas še mora glasovati. Še trije. Konec glasovanja. So that's 25 za, 3 proti, sprejeto. Sedaj pa odobritev jezikovnega profila. Naj vam povem, da da bomo poskusili vedno sestanke organizirati v največji možni dvorani, zato da bomo imeli tolmačenje na voljo v vseh 22 jezikih. To je naš namen. Sekretarjat bom prosila, da še enkrat preveri, ali res potrebujemo vseh 22 jezikov, ali poslanci res prihajajo ja, iz držav, kjer se govori 22 različnih jezikov. Torej, preveriti je treba, ali so potrebe res takšne. In še nekaj, če ugotovimo, da se tolmači za poslance, ki se sestankov ne udeležujejo, morda bi bilo dobro, da Poslanci sporočijo, da ne bodo prisotni na zasedanju. Sekretarjat bo potem sprejel ustrezne ukrepe. Vedno pa bom raje imela tolmačenje na rezervi, kajti zelo pomembno je, da ljudje slišijo in razumejo naše besede. Hvala. Kitoksija, ustan puhenja. Gospod Jakonsari, hvala lepa. zaupam predsednici, ampak eh, razlaga je nekoliko nenavadna. Mislim, da ne more biti tolmačenje odvisno od velikosti dvorane. Ne moramo obravnavati kompleksnih eh, zakonodajnih dosijejev v manjših dvoranah, manj pomembnih dosijejev pa v velikih dvoranah načelo, ki ga je omenila predsednica, je načelo, ki se ga moramo držati. Če bi zaradi prihrankov sestanke organizirali v manjših dvoranah, bi potem lahko izgubili tolmačenje. Kakor sem povedala, poskusila bom poskrbeti, da bomo imeli vsa zasedanja v dvoranah z 22 kabinami. Mislim, da imamo toliko poslancev, ki prihajajo iz teh jezikovnih skupin. To bomo še enkrat preverili. Problem se pojavi, če vsi odbori hkrati zahtevajo, da bi imeli sestanek v velikih dvoranah. Takrat se lahko pojavijo težave. Torej. To bom zahtevala, Vem, da ste vi aktivna članica tega odbora in lepo bi bilo, če bi se lahko izrazili v jeziku svojih voljivcev. Na vse zadnje smo odbor, ki zastopa potrošnike in potrošniki morajo slišati naše besede v svojem jeziku. Izvolite. Eh. Hvala lepa. Še nekaj želim povedati v zvezi z jeziki ne gre samo za poslance, ki sedijo v odborih, ampak za, za ljudi, ki hočejo spremljati naše zasedanja preko spleta. Če bomo imeli zasedanja, ki se prenašajo preko spleta, bi bilo dobro, če bi poskrbeli, da bodo na voljo v vseh jezikih, zato da bodo ljudje lahko poslušali naše razprave v svojih jezikih. Na, v volilni kampanji vedno govorimo o tem, da moramo Evropo približati ljudem, sedaj pa začenjamo prav tukaj zadeve blokirati in uh, oteževati. Ode, udeležbo ljudi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi poskrbeli za tolmačenje, če želimo poskrbeti, da bodo državljani bolje sprejemali našo politiko. Ne gre za vrčevalne ukrepe, gre za to, ali poslanci res uporabljajo ta jezik. Kolikor jaz vem, želite zagotoviti, da se bo tolmačenje zagotavljalo v vseh 22 jezikih, tudi če se to ne govori. Kakor sem na začetku povedala, v imenu odbora bomo prosili, da bi imeli veliko dvorano in vseh 22 jezikov. And Mrs. Metzola. Grazie hafna ne štetni da bi li najt, eh, ne ringracia lilek tal fat. Hvala lepa, gospa Metzola. Hvala lepa za vaše prizadevanje. poslanka sem že eno leto in prihaja do sprememb. V nekaterih odborih se malteščina več ne uporablja. Odbor IMKO je zelo pomemben za malteške državljane. Dva od šestih poslancev bosta v tem odboru sedela za šest let oziroma pet let veliko državljanov v, na Malti sledi našim zasedanjem preko spleta in lepo bi bilo, če bi to upoštevali, kajti ena tretjina vseh poslancev z Malte sedi v tem odboru. Prav tako pa malteški državljani želijo razprave poslušati v svojem jeziku. Hvala. Malteščina je na seznamu. Jezikov tudi v režimu 20 ali 18, 18 jezikov. Torej, velika dvorana je potrjena za naslednje zasedanje, za oktobrsko zasedanje in zasedanje 5. in 6. novembra. 17. novembra, 3. in 4. decembra pa trenutno še nismo v veliki dvorani, ampak bomo v dvorani, ki ima samo 20 tolmaških kabin. Videli bomo, kaj je mogoče storiti v zvezi s tem. Vsekakor pa poskušamo storiti vse, zato da bodo na voljo vsi jeziki. Latviščina in estonščina sta jezika, ki potem odpadeta pomisleke sporočite koordinatorju, potem pa bomo videli, kaj je mogoče storiti. Prav, predlagam, da o tem glasujemo, seveda z ustreznimi informacijami, kako smo se dogovorili. Glasujemo torej o odobritvi jezikovnega profila. Elektronsko glasovanje glasujemo. Fomo. Čemo? Vamo? Done service. So that... Konec glasovanja, sprejeto. Sledi potrditev priporočil koordinatorjev v zvezi z odprtimi vprašanji. Gre za sedem dosijejev, kjer smo na plenarnem zasedanju v prejšnjem mandatu sprejeli sklep v prvi obravnavi in tako bomo lahko odprli pogajanja v trialogu in si prizadevali za napredek. Zanima me, ali lahko sprejmemo ta potrdila v zvezi z sedmimi dosjeji, ki so uvrščeni pod odprta vprašanja. Kdo je za? Oziroma glasujem elektronsko. close that vote. Konec glasovanja sprejeto. 28 za, 2 vzdržana. Sedaj bomo glasovali o proračunu. Naj vam povem, da je to nenavaden proračunski proračun postopek zaradi volitev. Hvala poročevalki in poročevalcem v senci za opravljeno delo v kratkem časovnem obdobju. Nekaj predlogov sprememb smo zaradi časovnice morali sprejeti ali zavrniti v pisnem postopku. Mislim, da bi to morali upoštevati v prihodnosti, kaj ti s tem omejimo možnost razprave v zvezi z proračunom, tudi poračevalka se strinja, vendar zaradi volitev in zaradi organizacije novega parlamenta, časovnice, proračuna in tako naprej smo morali sprejeti pač takšen postopek. Zanima me, ali želi kdo spregovoriti. Catherine, izvolite. Thank you, uh, Mrs. Chairman, and, uh, thank hvala lepa. Hvala predsednica, hvala političnim skupinam in poročevalcem Asenci, ki so trdo delali na tem. Dva tedna sem imela časa, da pripravim osnutek poročila. To je bilo zaradi časovne razporeditve pri volitvah, delali smo po najboljših močeh, mislim, da smo dosegli dogovor pri nekaterih vprašanjih in to je zelo korisno. Pri nekaterih predlogih sprememb smo morali sprejeti negativno mnenje, ampak mislim, da imate prav. Naslednje leto bomo imeli več časa in eh, še nekaj, mislim, da bi lahko razmislili o pilotnih projektih. Letos in hvala za podporo. Govorimo o MSP-jih in digitalni agendi. To je zelo pomembno področje na področju pravic potrošnikov, ampak naslednje leto bomo v zvezi z pilotnimi projekti morali natančno razmisliti kot odbor IMKO, kaj bomo storili. Najti moramo način, ki bo odprt in konstruktiven zato, da bomo pripravili takšne projekte, ki bodo izpolnjevali zahteve odbora za proračun, zato da bi lahko bili tudi sprejeti. In predsednica, če smem, bi lahko podala predlog, da razmislimo o tem, kako bi lahko sodelovali, zato da pripravimo takšen projekt, ki ga bo odbor za proračun lahko sprejel in vključil v svoje delo. Hvala lepo vsem, ki so delali na tej temi do sedaj. Veselim pa se že razprave in glasovanja. Maria Corpini. Sorry. Mulțumesc mult, doamnă președintă, așa cum... Pre... Hvala lepa, gospa predsednica. Kakor je rekla Catherine, časa nismo imeli na voljo veliko, ampak um, opozoriti želim na načelno vprašanje dolgo se že okvarjam s proračuni, tudi iz svojih ministerskih časov. Mislim, da je zelo pomembno, da drugo leto uberemo drugačen pristop. V državah članicah se srečujemo z težkimi časi, tudi MSP se srečujejo s težkimi časi in mislim, da je treba sprejeti ukrepe, da bi rešili težave, s katerimi se soočajo podjetja. Mojih predlogov ni bilo mogoče vključiti v proračun, ampak eh, naslednje leto bi bilo dobro, da bi imeli več razprav, zato da bi lahko uvedli nove pilotne projekte. Če stari pilotni projekti ne bodo uspešni, bomo morali biti inovativni. In uh, mislim, da bi morali pomagati MSP-jem reševati probleme, naprimer dostop do financiranja, dostop do javnih naročil in tako naprej. Nič od eh, tega še nismo rešili. Mislim, da moramo mnogo bolje sodelovati s komisijo, prav tako pa moramo biti bolj pragmatični pri odprtih vprašanjih. Zato, da bomo lahko sprejeli projekte in ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na naše delo v prihodnosti. Hvala. Can we move on to the vote then? Glasujemo. Najprej svežen na osnovi pisnega postopka z 3. septembra, kjer so sodelovali politične skupine. Kdo je za? Še deset. kaj meni vodja poslanske skupine pri EKR? Za, proti? Hvala lepa. Konec glasovanja. So that's 34 for against and no. 30 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Zdaj pa prehajamo na naslednje glasovanje in sicer ustni predlog spremembe poročevalke. Everybody happy with the oral amendment? We vote that by show of hands. Glasujemo z dvigom rok. Sprejeto. Predlog spremembe 1. prvi del je brezpredmeten, zato ker je ustni predlog spremembe sprejet, še vedno pa moramo glasovati o drugem delu. Torej, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 je bil omaknjen, predlog spremembe 3, kdo je za? Proti predlog na 4 za, proti, vzdržani, predlog na 5 za. Kdo je za, torej predlog na 5, proti, sprejeto. 3, 4 in 5 so bili vsi sprejeti. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja z izglasovanimi spremembami. Five more to vote še pet. Konec glasovanja. 28 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Prav, hvala lepa. Kdaj bodo potekala naslednja zasedanja? ob devetih in ob treh se srečamo 24. septembra v sredo, v četrtek 25. septembra se bomo srečali ob devetih, takrat bomo verjetno tudi glasovali. Sestali naj bi se tudi ob treh, ampak kakor kaže, to ne bo potrebno organizirajte se skladno s tem. V zvezi z predstavitvami komisarjev bo, vas bom obvestila, ko bom vedela več. Hvala, sedaj pa brez navzočnosti javnosti nadaljujemo. Seveda predstavniki tiska naj zapustijo dvorano. Srečali se bomo z generalno direktorico za pravosodje Françoise Lebaj.